proszę państwa będziemy powoli zaczynać bo spotkanie wyjątkowe Gospodine, gospodje, bomo začeli z današnjim sestankom. Imamo izredno srečanje danes. Najprej izredno zato, ker bomo obravnavali zelo pomembno temo in kot drugo zato, ker imamo tukaj pred seboj uh, dva zelo častna gosta. Preden gremo na današnje srečanje, bi pa rad še povedal nekaj o formalnostih. Dobili ste dnevni red. Če imate kakšno pripomo, povejte, če pa ne, je vse v redu. Mislim, da ni tolmačenja v nemščino, če se ne motim, ali kako. Bomo malce počakali, da se vse uredi. V redu so, da je pa vse v redu. Torej, še enkrat, eh, gled, ja, glede tolmačenja, v nekatere jezike nimate tolmačenja, v malteščino, slovaščino in pa jasnoščino. Sedaj pa dobrodošli vsi. Govorili bomo o konkurenci, ko gre za kmetijski sektor. Konkurenca ni pogosto obravnavana kot tema v našem odboru. Pogosto govorimo o nekaterih stvarih, ki so povezane s konkurenco, ampak bolj nasplošno. Pogosto nijemo zadosti časa, da bi se bolj podrobno posvetili eh, temu področju, torej zakaj se sploh ukvarjamo s nekaterimi zadevami. Ampak gotovo pa je konkurenca izjemno pomembna za notranji trg pa tudi za zunane trge, torej trge izven Evropske unije. Zato moramo oblikovati ustrezne pravila glede konkurence in pa tudi prave trgovinske prakse, kajti vse to zelo vpliva na kmete in pa njihovo prihodnost in pa na njihove prihodke iz kmetijstva. Rad bi se res toplo zahvalil obima gostoma res mi je veliko čast, da vas lahko tukaj pozdravimo, še posebej, da bo došli gospa eh, komisarka Margreta Vestager. No, to ne pomeni, da nisem vesel tudi gospoda Hogana, ampak vseeno vas bolj pogosto vidimo, komisar Hogan. Uh, bolj pogosto se tukaj srečujemo in seveda tudi vas sem zelo vesel. Gotovo veste, da je parlament v okviru reforme SKP od komisije želel, da se bolj podrobno analizira vprašanje konkurence s tem v zvezi. Tukaj gre za to, da bi imeli in interne in zunanje analize, kot sem že prepovedal. V preteklosti smo že začeli s svojim delom v zvezi s tem sektorom, um, eh, naprimer sploh glede govedine in pa nekaterih polščin. Svoje sklepe smo že predstavili tudi v pisni obliki. Sedaj, danes pa želimo predvsem poslušati mnenje naših gostov. Imamo uro in pol za razpravo približno, kajti ob pol devetih bomo začeli z glasovanjem. gospod Nikolsen, um, ni ga še tukaj. Upam, da bo kmalo prišel. Gotovo še dela na predlogih sprememb, vse do zadnjega momenta. Veliko je bilo tudi vloženih kompromisov, ampak bomo šli na to pozneje, torej uh, po teh govorih. Sedaj pa gremo kar naprej. Uh, dajem besedo komisarju, ne vem komu prej, kdo prvi. Na vsak način uh, dobrodošlo oba. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, hvala lepa eh, odbor, da sem povabili skupaj s komisarko Vestegar, da razpravljamo o teh smernicah za kmete v treh ključnih sektorjih. Lepo je, da imamo to priložnost, da se izmenjamo mnenja glede tega zelo pomenega vprašanja. Gospod predsednik, gre za kmetijski sektor, sta parlamenta in pa komisija zastavlja iste cilje. Želimo, da bo kmetijstvo in kmetijski sektor bolj konkurenčen in pa bolj enakopraven. In to ste podprli tudi pri zadnji reformi SKP, ko gre za uh, eh, politiko, ki je usmerjena na trg. Želimo, da bo politika bolj zelena in pa trajnostna ter pa sonaravna. Zato imamo tukaj zelo specifične točke pred seboj. No, ampak uh, najprej si pogledamo širšo sliko. Konkurenca um, je naš vsak dan tudi za evropske kmete na večini trgov. To je normalno, kajti po več reformah SKP lahko rečemo, da je sedaj ta trg bolj usmerjen na trg kot pa kadarkoli prej. Veliko je izzivov in potrošniki želijo vedno več, želijo boljše izdelke, bolj trajnostne izdelke in pa želijo sledljivost. Obenem pa se naši kmeti srečujejo tudi z konkurenco uh, izven Evropske unije. Prav tako se morajo soočati tudi trgovinski partnerji, ki so zelo močni, gre za trgovce na drobno, pa tudi za večje proizvajalce. Za večino kmetov in pa kmetijskih proizvajalcev lahko rečemo, da je avtomizacija, razdrobljenost, eh, normalen način življenja, ampak eh, majhni kmetje nimajo kakšne velike pogajalske moči napram velikim proizvajalcem in pa kupcem. Torej, skupaj s komisarko sem prišla sem, da pomagava eh, našim kmetom, da se bolje srečujejo s temi izzivi. Zakonodajalec, je tekom let pripravil pravila za to, da bi oblikovali bolj zelen, eh, konkurenčen in pa pošten eh, kmetijski sektor. Vi preven, sploh ta odbor, ste odigrali zelo ključno vlogo pri tem, kako izboljševati našo SKP, ter pa tako, da bo ta sektor bolj usmerjen na trg. Eh, vemo, da sta konkurenca in pa kmetijski sektor zelo povezana. Skupna prodaja proizvodov je v bistvu zožitev omejitev konkurence, po običajnih pravilih konkurence. To je ponovadi pravzaprav prepovedano, razen če se lahko dokaže, da je to koristno za potrošnike. Ampak pri kmetijstvu je pa to drugače. Tukaj imamo odstopanja, izjeme za nekatere uh, prakse in pa sektore, ki so koristni za SKP. In prav zato sta so zakonodajalca, torej svet in pa vi, sprejeli odločitev, da je standardna konkurenčna pravila za tak sektor uh, z določenimi izstopanji. Torej, to so odstopanja, derogations, uh, pravno gledano v zadnjih 50 letih SKP, sta, sta zakonodajalca sprejela veliko odstopanj in po teh pravilih um, se kmetje med seboj povezujejo na številne načine. Parlament in pa ta odbor sta odigrala ključno vlogo pri zadnji reformi SKP in sicer tako, da sta pripravila predloge za nove um, izjeme glede konkurence. Skupaj s svetom ste se odločili, da pripravite nova pravila za tri sektore uh, poščene, uh, govedine in pateletina ter pa olčno olje. Ta nova pravila uh, so rezultat konkretnih predlogov nekaterih sektorov, tako da bi imeli boljšo pogajalsko moč napram um, kupcem in pa drugim po dobavni verigi. Zakonodajalce so tukaj dejali uroteženo, dejali ste, da ne bomo um, omejili um, odstopanj za kmete, tako da lahko kmeti skupaj z kupci um, določajo cene. Eh, želeli so, da um, še okrepimo sodelovanje in pa da kmetje integrirajo svoje dejavnosti, tako da lahko skupaj kmetje pripravijo čim bolj uh, učinkovito prodajo. Naprimer, lahko bi imeli skupne uh, platforme za prodajo, tako da bi imeli večjo fleksibilnost in pa zanesljivost ter pa tudi hitrost distribucije. Če ti kmetje delujejo skupaj na takšen način, potem imajo kar dobro možnost, da izboljšajo svojo Eh, moč na trgu. Sploh se lahko bolje zaprstavijo um, ehm, nekaterim trgovcem na drobno niže po dobavni verigi, kajti sicer lahko trgovinski centri um, v bistvu izničijo njihovo pohajalsko moč. Torej s temi novimi odstopanji uh, smo uspeli doseči cilje za SKP pri teh treh sektorjih, ki sem jih preomenil. To pomeni predvsem boljši prihodek za kmete, da pa tudi večja produktivnost, prav tako um, boljša dostopnost proizvodov za kupce, ter pa tudi ustrezne dostopne cene za kupce. To na koncu pomeni, da se prizademo vsi ravno za to. Torej želimo, da bo, bomo imeli konkurenčen kmetijski sektor, um, ki se bo zoprstala konkurenci um, tudi izven Evropske unije in to na trajnosten način. Kot dobro veste v tem odboru, imamo tukaj um, nova pravila za te tri sektore um, in sicer ta pravila imamo v uh, členih od 169 do 171 uredbe o notni sud. Tako lahko kmetje skupaj uh, prodajo proizvode po skupno določenih cenah eh, in pa tudi glede na skupno določene količine. Imamo um, ustrezne številke 15 odstotkov za teletino pogovedino, 20 odstotkov za olčno olje. Takšne so količine. Prav tako so lahko kmetije tudi vključeni v proizvajalske organizacije in uh, lahko izvajajo druge dejavnosti, naprimer um, ehm, na različne načine skranjevanja, še lahko izboljšajo svojo učinkovitost in pa smotrnost. Uh, To je bilo dosečno zato, da bi izboljšali svoje cilje pri SKP. Potrebujemo boljše ravnoteže, torej večjo pogajalsko moč za kmete, večjo učinkovitost eh, brez monopolističnih struktur. Toliko za uvod, tako da veste, kakšen je kontekst um, konkurence in pa um, kmetijstva. Sedaj pa komisarka, veste, kot naslednja. Prosim. Uh, uh, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa za vabilo, tudi z moje strani. Jasno je, da se popolnoma strinjam s kolegom glede marsičesa. No, ampak naj povem, kaj smo počeli v preteklosti na tem področju. Sveda ni zadosti, da imamo pravila v teoriji, Ne, to mora biti potem uveljavljeno v praksi. Vsak dan mora biti to uveljavljeno za tiste, ki ne bi to uporabljali. In zato mora biti ta pravila čim bolj dostopna, te pa razumljiva za njih. To mora biti dejansko konkretne smernice. Kaj ti sicer lahko pravite ogromno dela kot zakonodajalci, ampak eh, to sicer ne bi bilo ustrezno uresničeno in pa smiselno. Vaš odbor je pozval k večji doslednosti pri izvajanju zakonodaje po državah članicah. In mi smo se strinjali s tem, dosegli smo dogovor in prav zato je komisija izdala te uh, smernice, o katerih razpravljamo. Kajti imate prav, obstaja velika razlika med državami članicami pri uveljavljanju teh smernic in to seveda škodi enotnim pogojem za vse. Te smernice so rezultat skupnega prizadevanja med GD za konkurenco ter pa GD za kmetijstvo. Vse smo povabili k komentarjem, torej kmete po državah in jasno tudi ta odbor v parlamentu. Zakaj smo eh, želeli čim več komentarjev na ta osnutek smernic? Zato, da bi bile te smernice koristne, seveda se ne rečem, da druge smerice komisije niso koriste, ampak vseeno. Tukaj predvsem je pomembno to, da se te smernice lahko čimprej, takoj uporabi, tako da ne potrebuješ še nekega dodatnega prevoda, da bi šele potem lahko bile koristne. Ne. Torej, pravila bodo sedaj uveljavljali kmetje in kmetje morajo potem sami oceniti svojo skladnost s temi pravili. In če moraš opraviti to samo oceno, potem moraš imeti neke smernice, ki so za te razumljive in pa tudi dostopne. Ker ti, če ne, ti bo zelo težko to storiti. Te smernice uh, ne bi veljale točno tako in imamo veliko zgledov, glede kako pravila delujejo v različnih situacijah preko javnega posvetovanja je več akterjev dejalo, da so te smernice zelo koristne in želi so več praktičnih primerov, več zgledov. Naše službe se da še dela na tem, tako da bi bilo to še bolj koristno tudi iz tega vidika. Kajti želimo, da so te smernice prijazne za uporabnike, tako da bodo imeli kmetje čim lažje delo pri uveljavljanju teh smernic v praksi. Pa še nekaj bi rada dodala, kar je zelo pomembno. Te smernice ne dodajo novih zahtev, nobenih novih pogojev ni ali pa novih postopkov. Komisija se je tukaj omejila samo na razlago in pa na razvijanje novih pravil, ki jih je zakladalec že sprejel. Prav tako je pomembno tudi podariti to, da smo se do teh smernic um, smo v smer, smer prišli, uh, glede na skupno posvetovanje, uh, tudi uh, z ministri za kmetijstvo iz različnih držav, torej še pred javnim posvetovanjem. Kajti ravno tukaj s tem posvetovanjem smo poskušali zagotoviti to, da smernice odražajo različne vidike v sektorjih, kot je povedal komisar Hogan. Več pravil za druge sektore um, ne moramo uporabljati za kmetijski sektor. Zato je treba čim bolj tesno sodelovati z nacionalnimi organi, ter pa kmetje, ter pa ministrstvi, zato da bi skupaj z njimi prišli do pravih pravil. Zato upam, da smo prišli do smernic, ki bodo omogočile bolj skupno, enotno uveljavljanje novih pravil, kot um, jih je dal na voljo zakonodajalec po celotni Evropi ta osnotek smernic uh, je bil večkrat uh, pokomentiran tudi v okviru javnih posvetovanj in kot veste smo dobili kar veliko pripomp iz tega odbora. Zelo smo hvaležni, da ste se tako zelo potrudili. Zelo poglobljeno delo ste opravili in torej te pisne pripombe in pa današnji stanek. Eh, vse to bomo poštevali tudi pri dokončni pripravi smernic in pa torej pri dokončni različici. Zato naj komentiram samo še par drugih stvari, uh, ki smo slišali. Torej, prepovšali ste za naše mene glede uh, splošničnega odstopanj za trgovinske prakse, uh, glede na druga konkurenčna pravila. To imamo v členih od 206 do 209. Uh, uredbe o notni sud. Komisar Hogan in pa sama sva se osrotočila na te določbe, kajti te določbe so res nove pri uh, uredbi o notni sud. Te smerice zajemajo uh, skupno prodajo proizvajalcev, kot omenil kolega, pri uh, eh, olčnem olju, pri govedini teretini in pa pri nekaterih polčinah. Te smerice so nove in jasno je, da proizvajalci v teh sektorjih potrebujejo dodatna pojasnila, tako da bodo vedeli točno, zakaj gre za ta področja. Potem pa še drugi kmetijski sektori, službe komisije so želele smernice za en sektor in sicer za proizvajalce sladkorja. Mislim, da je to kar logično, kajti proizvajalci sladkorja se soočajo s novimi pogoji uh, sedaj do leta 2017 uh, bomo imeli nove pogoje, ker ti režimi se trenutno zelo spreminjajo. In bomo videli, ali uh, bomo potrebovali še dodatne smernice. To trenutno še proučujemo. Prav tako smo imeli to, da potrebujemo več smernic glede tega, kako definiramo trge in pa uh, eh, dominacnost na trgu ter pa zlorabo na trgu. Splošne smernice glede konkurence uh, že obstajajo. Eh, splošne smernice za konkurenco. Torej, te smernice um, se lahko da proizvajalcem na splošno uh, in naše službe so vedno pripravljene na to, da dodatno pomagajo pri tem, kako se potem izkoristi te informacije, kajti to bo zelo pomembno tudi v prihodnosti. Pa še nekaj za konec. Ne povem, kako je sedaj s postopkom, v kateri fazi smo. Trenutno še proučujemo komentarje iz javnega posvetovanja. To posvetovanje se je končalo 5. maja in sedaj bomo torej, to proučevanje hmalo končali. Uh, tudi glede na današnjo razpravo. In mislim, da se strimo s tem, kar ste dejali, namreč, da vi kot odbor morate imeti svojo vlogo, preden se spremlja dokončne odločitve. Prav zato tudi današnja razprava. Torej, ta sestanek je danes zadnji korak, preden um, še zaprosimo pos mnenje posvetovalnih odborov iz nacionalnih organov uh, glede besedila. In uh, ta odbor uh, se bo potem sestal septembra. Po tem sestanku septembra bomo pa predstavili besedilo za kolegi. Eh, komisarja v sprejem in to želimo početi um, čim prej, nekje jeseni. Ampak, eh, kot veste, torej septembra bomo dali to na voljo posvetovalnemu odboru in kmalo potem bomo to predstavili kolegijo s komisarjem Hoganom, sva zavezana uh, takšnemu procesu. Kajti tukaj gotovo kmete po celotni Evropi se zoprstalo številnim izzivom, ko gre za uh, um, svoje prihodke, kot, tudi, kot pa tudi za informacije, ter pa um, za standarde. Zato želimo, da so te smernice čim bolj konkretne, dostopne ter pa razumljive. In pisne pripombe članov odbora, pa tudi ta razprava, mislim, da nam bosta pomagala pri dosegi tega cilja. Hvala. apeluję też abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy o które prosiła pani komisarz. Voilà. Treia, ja bomo najprej začeli z koordinatorji. Torej, prosim, da se opišete, tako da lahko organiziramo eh, čas za govor. Imamo eno uro, torej do pol devetih imamo časa in prosim, da se upišete na seznam. Koordinator DES je prvi. No, koordinatorji nimajo nobene omejitve časa za govor, ampak prosim, če ste čim krajši vseeno. Vsem dankja, posledcem, da je komisar. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Hogan, gospa Vestager. Najlepša hvala, da ste danes z nami. Ne bom govoril do po devete, brez skrbi čeprav bi to bilo možno tehnično. Najlepša hvala, da lahko danes razpravljamo o tej zelo pomembni temi, ki zadeva vse nas v skupini ELS. O tem vprašanju zelo pogosto razpravljamo. Gre za vprašanje konkurence, potem izkrivljene konkurence, kar je izjemno pomembno. Komisar Hogan, vi niste odgovorni. Gospa komisarka, vi niste odgovorni za to. Tu v rokah imam zbornik, eh, ki vsebuje podatke o izvajanju SKP v državah članicah in tu gre za tolikšno izkrivljeno, da je to neverjetno. Pred reformo SKP tega ni bilo toliko. Ampak, če zdaj pogledamo, zakaj gre. Nekdo v Franciji lahko dobi eh, vezana plačila, v Nemčiji pa tega sistema nimamo. In zato pač pride do takšnih izkrivljanj, ker mm, sistemi v državnih članicah niso enaki. Tudi mi bomo zdaj šli po tej poti, ki jo že pozna Francija, ampak to je korak nazaj. Če tudi druge države izvajajo na sistem vezanih plačil, potem bomo to počeli tudi v Nemčiji, kajti to je uh, konkurenčna prednost. Saj, na primer, v sektorju um, mesna industrija. Gospod komisar, gospod komisarka, naj do največjih izkrivljanj prihaja na področjih, ki nimamo pristojnosti kot Evropski parlament, naprimer na področju davkov. Če naprimer na Danskem sploh ni pristojbin na biodizel, potem je to en primer izkrivljene konkurenčnosti. Ampak davčne stvari so v pristojnosti držav članic, tega ne moremo spremeniti. Tudi druge države bi lahko delovale podobno kot Danska, ampak vsej obstaja neke vrste ravnovesja, kaj ti danski kmetje morajo plačevati pač eh, druge pristojbine za pridelovanje polščin za biodizel. Potem imamo dodatne zahteve, okoljske zahteve, tudi tu prihaja do iskrene konkurence. Potem področja, ki so povsem v pristojnosti držav članic in te lahko počnejo, kar želijo. Na to nimamo vpliva. Predsednik komisije Juncker je zdaj dejal, da bi države članice lahko same odločale o tem, ali bodo uvažale GSO-je ali ne. In to bi lahko bila še ena dodatna uh, težava na trgu. Komisija ne more urejati podrobnosti na trgih. Zato ni pristojna. Če si pogledam nemški trg s polščinami, lahko vidim, da gre za ogromne razlike. Potem so tu cene energentov. Tudi tu gre predvsem za nacionalno pristojnost. Države določajo cene energentov. Kaj bi lahko storili? Naprimer, Če bi našli skupno rešitev za prodajo biodizla, bi to že bil korak v pravo smer. Na ta način bi lahko kmetovalcem omogočili uporabo biodizla, ki ga v bistvu sami proizvajajo na svojih poljih. Pozdravljam torej predlagane smernice. Upam, da bodo pozitivne. Gospod predsednik, samo še en stavek. Govorimo o podpori pridelovalcem. Sam sem že številna leta predsednik Zadružne zveze ehm, predelovalcev mleka. V preteklosti smo bili priča o situaciji, kjer smo imeli enega zastopnika za jug Nemčije in enega za sever. Cene smo določili in s tem nismo kršili uh, konkurenčnih pravil oziroma pravil konkurenčnih. Potem, no, potem pa je prišel nek predelovalec iz druge države in pri nas začel prodajati svoje mleko. In s tem je v bistvu porušil celo schemo za mleko v Nemčiji. To je samo primer, kako se lahko stvari hitro porušijo. Upam, da bodo tudi drugi kolegi pokomentirali podobno vprašanje. Sam tega časa žal nimam več. Dobro bi bilo, da bi lahko komisija, na primer pri sladkorju, to začela urejati neposredno, kot pri mleku. Upam, da bodo uspešni in res si želim pozitivnega rezultata. Res me zanima, kakšne bodo te smernice. Hvala. De Castro, Grazie, presidente. Cerchia... Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, Albert, da nekoliko njegovega časa ga bom vzel. Uh, Rad bi se zahvalil um, obima komisarima, da ste prišla sem. Res, zanimivo je tukaj razpravljati o konkurenci v tem sektorju, kot tudi v bistvu iskrivnosti konkurence v kmetijskem sektorju, kot je tudi povedal kolega Albert S. No, veliko primerov lahko najdemo, uh, ki kažejo to iskrivnost, ampak sedaj mislim, da je prav, da kot odbor pripravimo pripombe glede vprašanj, o katerih smo že razpravljali. Torej, vi tukaj predvsem želite se osredotočiti na polščine, govedino, teretino ter pa oljčno olje. Jaz bi se pravzaprav rad osredotočil na celotni kmetijski sektor. Ta sektor je zelo poseben, drugačen kot vsi drugi, kajti kmetijski sektor lahko definiramo glede na ekonomsko pomembnost ampak pravzaprav kmete zelo težko potem vplivajo um, na cene. To lažje storijo poznaje uh, v distribuciji, torej trgovci in pa druge. Torej, trgovci imajo precej večjo pogajalsko moč kot pa kmetje pri določitvi cen. In problem je v tem, da se ne znajo kmetje ustrezno povezati kmetje se ne znajo tako povezati, da bi se lahko zaprstavili pogajalski moči uh, trgovcev na debelo in pa na drobno. Zato je prav, da imamo neke smernice in pa različne organizacije, naprimer organizacije proizvajalcev in podobno. Kaj ti tako lahko mogočimo boljšo uporabo odstopanj, ki smo jih uveljavili. In hvala lepa gospodu Dantanu um, za odlično delo pred tem. Sedaj mislim, da moramo stvari bolje pojasniti, kot da bodo kmetje vedeli, kako uporabljati te smernice in pa druga urodja, ki jih imajo na voljo. Pogosto se zgodi, da neko urodje obstaja, ampak se ne uporablja v praksi. To je pogosto problem, ampak jasno, v kmetijskem sektorju obstaja zelo, zelo jasna potreba, da potrebujemo takšne organizacije, eh, tako da se zoprstavijo večji pohajalski moči, ki imajo distributeri na vzdolj po dobavni verigi. Zaenkrat. Eh, bi rekel samo hvala lepa za sporočilo, ampak gledajte, na vsak način bi rad podaril to, da je iskrivnost konkurence ogromen problem. Zato mislim, da je vaše delo s tem zvezi zelo pomembno. In upam, da bomo tudi javnosti um, uspeli razložiti te stvari nekoliko bolje, kot pa smo jih do sedaj. Ker ti pogosto je stvar v tem, da pristolni organi sploh niso vedno seznanjeni z raznolikostjo kmetijskega sektora. In to je paradoksalno pravzaprav kajti ravno v kmetijskem sektorju imamo zelo nihajoče cene, ampak potem um, pa te nihajoče cene ponovadi izkoristijo tisti uh, nižje v dobavne veriki, naprimer uh, distributeri kmete pa ponovadi vedno nastradajo. Hvala. Doma. Yes, thank you, chair. Hvala lepa. Uh, gospod komisar Hogan in gospa Vestager, mislim, da je prav, da želite omogočiti kmetom, da uh, se morajo seznaniti s pravili konkurence. Ampak ogromno kmetov um, je v bistvu um, stisnenih zaradi uh, več stvari, naprimer ne stajamo uh, eh, gnojila, stroje in pa uh, na drugi strani zelo močno organiziran sektor trgovcev na drobno. Ponavadi uh, eh, ima na primer pobudo za uh, dobavno verigo in ponovno se prostor točimo na trgovce na drobno in pa distributerje, ampak mislim, da je prav, da se točimo na drugo plat, torej više podobane verigi. Zato je vprašanje za vas, komisarka uh, Vestager, kaj lahko kot gledite konkurenco storite za to, da bi spremljali to situacijo um, kmetijskih vhodnih stroškov in pa kako posredovati, ko se pojavijo takšne težave glede vhodnih stroškov. Hvala. Bardzo dziękuję pani poseł Senra. Bardzo ci proszę. Hvala. Sedar, naslednja. Gracias, eh, president. Hvala lepa, gospa pred, gospod predsedujoči. Torej moram se najprej upravičiti, da nisem prišla na začetek tega sestanka in nisem eh, mogla prisluhniti obema predstavitvama. Torej, eh, imam nekaj pripomp v zvezi s konkurenčnostjo. Torej, eh, tradicionalno smo vedno poslušali, da so konkurenčna pravila potrebna za eh, varstvo potrošnikov, zato da cene ostajajo uravnotežene. Ampak izkušnja in praksa v zadnjih letih pa kažejo, da potrošniki od tega niso imeli nobene koristi in kmetovalci smo, smo občutili posledice teh um, pravil in standardov, ki so povsem uničili vse kapacitete, tako proizvodne kot druge. Torej v zadnjih letih eh, smo bili priča eh, temu, da nismo uspeli priti niti do minimalnih eh, cen. To je sedaj uničeno, to je vsaj prej obstajalo, ampak sedaj nimamo več nobene zmogljivosti za pogajanje in smo ranljivi in v rokah industrije. In uh, glede na to, da ne moremo kmetovalci več eh, podpisovati kolektivnih sporazumov, pa industrija to lahko počne in to je v Španiji privedlo do tega, da so na to kmetovalci morali plačevati globe in eh, v končni fazi se to vedno plača v obliki zvišenih cen. Z drugimi besedami, potrebujemo to, da se pravica do kolektivnih pogodb in pravica do minimalnih cen zopet vzpostavi in da so določene, določeni upravni organi tudi odgovorni za to, da posežejo eh, v primeru, da do tega ne pride. Samo pripomba. Hvala. Ja. Hvala, Kausle, ki sledi. I, if you do... Najlepša hvala. Ja, to je zdaj že ne vem koliko eh, razprava o tem vprašanju, ampak še nikoli, nikoli nismo dosegli kakršnih koli rezultatov. Zdaj pa jih moramo. V bistvu so stvari postale samo še slabše. Kmetijstvo je v večjih težavah. Morda lahko postrežem z nekaj številkami. Naprimer, deset največjih supermarketov obvladuje 40 odstotkov trga, v nekaterih odstotkih celo, oziroma država celo 75 odstotkov trga, kar pomeni, da sploh ni konkurence. Saj ne na ta način, kot si jo pristojni za konkurenco želijo. V Nemčiji morda tu in tam sploh ni več konkurence. Naprimer, pri mleku smo skušali podpreti proizvajalce. Pripravili smo predloge, ki za nas sicer niso bili dovolj radikalni, ampak so vse šli v pravo smer. Če kmetovalec nima možnosti, kako si izbrati uh, kupca, potem je tudi to težava. Ponavadi je tam samo en kupec in kje je konkurenca. Na ta način, eh, oziroma tu bi morala Evropska unija spremeniti celoten sistem. Ne moremo kar tako dopustiti, da se naprimer v mlečni industriji um, stavka. V Nemčiji to sploh ni več možno, ker je to um, kršitev dogovora. Tisto mleko, ki stoji dva dneva, je treba potem zliti stran in to pomeni, da v bistvu trg sploh ni dobro urejen. Komaj že čakam predloge komisije. Jose Bove je pred tremi leti pripravil poročilo, ampak kot tistih ukrepov nismo začeli izvajati ničesar. Komisarka, komisar, to, kar ste povedali, je sicer vse lepo in prav, ampak to so zgolj prijazne besede. Živimo na nekem, v nekem svobodnem svetu, kjer imamo prosti trg, ampak ta prosti trg za kmete sploh ne deluje. Govorite o poštenih cenah, govorite o nereguliranem trgu in o možnosti izvoza na svetovne trge. Te cene, oziroma ceno tega bodo plačali kmetje, nihče drug. Poglejte si samo, naprimer, trg olivnega olja ali pa trg mleka. Tega sploh nimamo več v zadnji sud. Mislim, da se moramo vrniti na to. In kar je povedal Albert Des, je v bistvu nekaj, kar sploh nima eh, zmene povezave z obdavčitvijo biodizla. Tukaj gre za ukrepe proti kartelom, proti kartelnim dogovorom. Ne vem, kako bi bilo čez kakšno leto, leto in pol, ko bi se zopet sestali in razpravljali o tem vprašanjih, če se do takrat nič ne bi spremenilo. Upam, da se bo, kajti upanje umre zadnje in upam, da bo tu komisija res storila tisto, kar mora. Hvala. Može vijemce optimizmu, pa ni pošlja. Hvala lepa. Ja, morda bi veljalo biti malce bolj optimističen, gospod eh, poslanec. Najlepša hvala. Gre za zelo pomembno vprašanje. Dobro, da ste da z nami danes komisar za kmetijstvo in komisarka za konkurenco, kajti to sta povezani stvari zadevi. Tisti, ki je pristojen za dobavo hrane, ali to država članica ali komisija, mora eh, nekako loviti ravnoteže med dvema nasprotujočima si ciljema. Po eni strani mora zagotoviti, da vsak, ki želi jesti, ki želi živeti, ima tudi možnost hrano kupiti, ampak po drugi strani moramo zagotoviti varno preskrbo s hrano. Tisti, ki so pristojni za prodajo hrane, ne smejo biti odvisni od, samo od uvoza. Samo preskrba mora biti dejstvo in to dvoje je zelo težko med seboj povezati. Morten Hausling je dejal, da ljudje govorijo, nič pa se ne stori. V Združenem kraljestvu smo skušali storiti veliko. Govori bomo o jajcih, kajti spoznam se na to področje. In morda je celo dobro, ker je šlo tukaj za sektor, ki je bil podprt strani države. Kot je dejal Martin Hausling, se veliko hrane prodaja samo še v majhnem številu supermarketov, ki so postali zelo močni, zelo veliki. Tudi proizvajalci jajc so morali nekako stopiti v korak s časom in se združiti ter tako tekmovati na trgu. Ampak te možnosti niso imeli. Vsaj ne v primeru, ko sta se združila Deans in pa Stone Gates. V bistvu je šlo bolj kot ne za prezem strani Stone Gatesa. Ta, to podjetje je postalo tako močno, da je v bistvu posem enakovredno velikim trgovinskim verigam. Toliko jajc proizvedejo, da v bistvu lahko založijo cel trg. Ampak, potem se je kar naenkrat oglasila pristojna britanska agencija za konkurenco in dejala, aha, ne, ne, to pa ne gre. Te stvari ne moremo dopustiti, kajti to ni v interesu prodajalcev jajc, ampak v interesu potrošnikov. In zato se je moralo to podjetje zopet razdružiti. Kaj je posledica tega? Cene jajc so visoke. In mislim, da so tu pristojni organi storili napako. Še enkrat smo skušali stvari urediti. Prodajalce smo dejali, ja, dobili boste sicer denar za svoje jajca, ampak ne toliko kot bi ga, če bi se lahko združili z konkurenčnim podjetjem. In zdaj smo priča temu, da v bistvu proizvajalci jajca eh, daje na trg preden um, ta eh, dosežejo pravo starost. Namesto 72 tednov se to, oziroma 72 um, dni se to zgodi pri 68 dneh. Naša agencija za konkurenco ni bila vesela s tem ukrepom. In upam, da se to ne bo zgodilo tudi v Evropski uniji. Naj še navedem en primer iz Brazilije. Uh, V Braziliji lahko na področju kmetijstva vse storijo boljše, bolje kot pa mi. Če bi, naprimer, eh, prišlo do odprtja trga za mm, goveje proizvode, za živino iz, te, iz Brazilije, potem bi mi potonili. Kaj lahko to storimo? Ja, predsedujoči oziroma predsednik že dviguje, z, že dviguje kladilo, kladivo, kajti kočati mora, ampak samo upozoriti sem že želel, da je to zelo pomembno vprašanje, ki ga ne smemo kar tako obravnavati z levo roko. Hvala. In tam je vsi spotkanje. Ja, torej vsi se spominjajo tega srečanja z brazilskim ministrom za kmetijstvo pred nedavnim. Sedaj pa bomo nadaljevali z vprašanji in pripombami poslancov. kar precej ljudi se je želelo oglasiti, torej minuto in pol na osebo imamo. Gospod Tante, ki je naš poročevalec glede reforme SKP. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod komisar, zelo smo počaščeni, da ste tu in da lahko razpravljamo o tem kompleksnem vprašanju konkurenčnosti. Morda velja spomniti na to, kar je želel uh, zakonodajalec doseči zadnjo reformo skupne um, kmetijske politike. Torej, uh, javne oblasti niso več želele uh, upravljati na zakonodajni ravni z tem področjem. Torej, želeli smo delovati bolj osredotočeno, gospa komisarka, ko eh, se eh, pogovarjate s kmetovalci. Ja, imate pred seboj eh, zelo veliko ljudi, ki znajo pridelovati kmetijske izdelke, ampak ne vejo pa dovolj o zakonodaji, ki ureja prodajo. Torej, treba je organizirati proizvodnjo treba je tej masi majhnih proizvajalcev dati tudi glas. In eh, zato smo glede te točke tudi dosegli eh, sporazum med institucijami in predvideli smo tudi kredite za vzpostavitev teh struktur. Torej, kar smo želeli s temi priporočili je to, da da bi lahko objavili določeno vrsto brošur, zato da bi kmetovalci, ki nimajo na voljo eh, cele armade pravnikov, tako kot eh, nekatera podjetja, da se seznanijo z zakonodajo, torej zakon, z nacionalno zakonodajo in to na čim bolj poenoten način. Eh, prvotno delo pročevalca je pokazalo, da imamo v nekaterih državah na podlagi istih besedil povsem drugačne prakse. Mi želimo enotni trg, ki spoštuje nacionalno raznolikost, ki pa kljub temu omogoča proizvajalcem, da delujejo. Gospa komisarka, dovolite mi eno vprašanje. Skoraj 50 let eh, je že jasno, da eh, področje zakonodaje na področju konkurenčnosti služi potrošniku. Torej, to je bil namen. Ampak eh, še vedno v Evropi nismo prišli do situacije, kjer bi eh, konkurenčno pravo zagotovilo tudi delovna mesta. Torej, če vedno iščemo samo nižje cene, potem bomo te iže, nižje cene našli drugot kot pri nas. In če ta tekma ne bo ustavljena, bomo izgubili, izgubili delovna mesta v Evropi in tako imamo po eni strani torej državljane napram potrošnikom in po drugi strani državljane napram zaposlenim. Hvala lepa, gospa Hans Garcia. Hvala lepa. Ja, torej, eh, dobro se mi zdi, da tu razpravljamo torej tudi o konkurenčnosti in o reformi SKP, ampak ta projekt se mi še ne zdi izpopolnjen, kaj ti govore o tem, kako se pogaja o e, teh pogodbah, ne govorimo pa o samem izvajanju te konkurenčnosti. Naprimer, v Španiji imamo zelo originalen model v primerjavi z e, Francijo. Eh, ampak eh, zato je eh, cel prehrambeni sektor zelo velike škode utrpel v moji državi. Mi bi si želeli veliko bolj poenoteno prehrambeno varnost v celi Evropski uniji. Torej potrebujemo tudi odgovornost proizvajalcev za celotno prehrambeno venigo. Treba je zagotoviti uh, smiselne cene za potrošnike. Uh, ampak eh, kljub temu pa moramo poštevati zelo pomembne vloge, ki jo igrajo vsi udeleženci v tej verigi. Eh, kar pa se tiče treh sektorjev, ki ste jih eh, omenili, naj povem, da me najbolj skrbi sektor olčnega olja. Torej, vemo, da je ta sektor še posebej prizadet in eh, številke, ki jih vidimo, niso realistične. Torej, eh, sektor eh, olčnega olja v Španiji natančno ve, da te, te norme, te standardi niso realistični. Hvala lepa, gospod Bove ima besedo. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospod komisar. Eh, kolega Osten je spomnil na to, da je leta 2012 Evropski parlament eh, glasoval o poročilu o tem, kako porazdeliti dodatno vrednost eh, po tej prehrambeni verigi. In to poročilo je bilo izglasovano z veliko večino, temeljilo je na jasnih dejstvih in sicer. V zadnjih 15 letih je tisti del dodane vrednosti E, ki se vrne k eh, kmetovalcev eh, znižalo iz 30 na manj kot 20 odstotkov. To pomeni, da eh, kmetovalci sedaj dobijo 10 odstotkov, še več kot 10 odstotkov manj po celi prehrambeni verigi. In to, kar je povedal gospod Mišel Dota, tudi kaže na to, da si moramo porazdeliti dodano vrednost na področju kmetijstva po celotnem sektorju. Najdem dva primera. Torej, ko se je leta 2009 znižala cena mleka, nismo videli cene mleka, ki bi se znižala tudi v eh, supermarketih. Načelno bi morali potrošniki tudi uživati eh, to znižanje cene, vendar do tega ni prišlo. In na to drug primer. In to je šokantno, ko so se organizirali predelovalci zelenjave, naprimer v Franciji. Je, jih je napadla Evropa zato, ker so se organizirali, da bi prodajali kolektivno in rečeno je bilo, da je to nelojalna konkurenca. In tudi tu se motimo, kajti danes eh, so proizvajalci razdrobljeni. Oni niso nevarnost, niso grožnja. Torej, grožnja je velika distribucija. In eh, ta se vedno bolj koncentrira, torej vedno več eh, verike, ki se združujejo in nihče jih ne napada zaradi izkrivljanja konkurence. Nasprotno, čestitamo jim za to. Mislim, da bi moralo se vaše deto osredotočati ne samo na te tri sektorje, temveč na vse kmetijske sektorje, eh, kajti v eh, poročilu, tudi v poročilu enotnem nebu nismo govorili o, o, eh, samo o teh treh sektorjih. Treba je vse upoštevati v tej razpravi že od samega začetka. Dobrigado. E agradeço em particular a presença. Muito obrigado. Najprej bi se zahvalil gospe Vestager, komisarki za konkurenco, ki je prišla danes v naš odbor. Hvala pa tudi gospodu Hoganu, ker je prišel na naš odbor. Seveda je gospod Hogan z nami bolj pogosto kot pa gospa Vestager. Najprej bi oba vprašal, zakaj govorimo samo o teh proizvodih, zakaj ne govorimo o mleku, ki so ga že omenjali drugi. ali boste v kratkem pripravili smernice tudi v zvezi s tem, torej v zvezi z mlekom in pa drugimi proizvodi in če da, kdaj. Prav tako me zanima, kako želite obravnavati zadruge. Tudi zadruge so lahko obravnavane kot združene proizvajalcev in lahko koristijo enake izjeme, ki smo jih že slišali, naprimer po 13. členu. Ne vem, ali to velja tudi za zadruge. Povejte mi, hvala. Pani posel Medinec, pani prezident. Hvala lepa. Gospa Markines ima besedo. Chair. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi komisarke in komisarji. Se opravičujem, ker sem nekoliko zamudila. Komisarka Vestager, vesela sem bila, ko ste dejali, da se kmetijski sektor sooča z velikimi izzivi, tako na strani dobave, kot tudi na strani kupcev. Upam, da to pomeni, da, da razumete, da so v tej igri um, kupci tisti, ki samo sprejemajo cene, ki jih ne določajo. Ampak tu imamo še večje grožnje, naprimer nepoštene trgovinske prakse. Gospod Dantan je opravil veliko dela na področju konkurence, zato se bom jaz samo osredotočila na dobavno verigo. Naš odbor je večkrat že podprl dejstvo, da mora biti Evropska unija bolj odločna na tem področju. Pomembno je eh, zavedati se, da države članice počnejo nekaj posebno drugega. Države članice bi morale delati isto kot pa mi in krepiti določene elemente v trgovinski verigi. Ko gre za določene cen, naj povem, da nihče od nas ne ve, kaj točno se dogaja na tem področju. Vsi smo kupci, ampak ne, nihče ne ve, kako trgovci določajo cene. Prav tako pa nam niso jasne posledice eh, neke slabe prodajne eh, verige na tem področju. Sama sem že postavila vprašanje številnim prejšnjim komisarjem, Čološu, Marjan Fischer, Bell, pa tudi zdaj gospodu Hoganu. Vedno vas vprašam isto. Um, ampak vi mi vedno odgovarjate, naj počakam, da bo trg že naredil svoje. Trg ni popoln, trg tega ne more urediti. Želim si, da bi vi ukrepali, komisarja, prebrala sem si uh, pismo, ki vam ga je gospod Juncker napisal, ko vas je predlagal za komisarko za konkurenco. Tam piše, da upa, da boste za to področje uh, storili nekaj novega, da boste mm, dali svež zagon celotnemu področju. Upam, da se bo to res zgodilo, kajti reči moram, da sem zaenkrat um, nezadovoljna, ker sem slišim samo pozitivne besede. Šla sem že na veliko sestankov, kjer so bile zainteresirane strani razni deležniki in vedno samo govorimo, govorimo in govorimo. Ta koncept poceni hrane, ki naj ne bi imel nobenih posledic za trajnostni koncept celotne prodajne verige, ni realen. Tudi vaš drugačen odziv ne bo dovolj. Drugi kolegi so že omenili konkretne primere, kjer je prišlo do bizarnih odzivov na težave na trgu v primerjavi z um, proizvajalci. Kot kupci lahko izbiramo med majhnim številom supermarketov in med v navednicah veliko izbiro njih, ampak ali je ta izbira res tako velika? Vem, da nimam več časa, ampak tu vas ne bom ubogala, gospod predsednik. To je edinstvena priložnost, ko sta z nami dva komisarja, ki imata pomembna uh, sektor, ki zasedata pomembna stolčka oziroma pokrivata, pokrivata pomembna sektorja. Tukaj res želim povedati, da hočem, da komisija ukrepa konkretno. Zagotoviti morate trgovinsko verigo, ki bo kakovostna, poštena in pa transparentna za vse. Pani, pani posła Aguilera, no niewdzięczna jest moja rola. Chwala lepa. Ja, torej se upravičujem, gospa poslanka, tudi moja vloga ni tako prijetna. Hvala lepa, gospod predsedojoči, sama bom kratka. Rada bi se zahvalila komisarjema za njuno prisotnost. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo torej ta dva komisarja danes med nami. Torej, eh, na srečo naš komisar za kmetijstvo prihaja pogosto in pa tudi komisarka za konkurenčnost je zelo dobrodošla. Kolegica je že omenila vprašanje olčnega olja, sama prihajam iz Andaluzije, kjer je olčno olje ključnega pomena za gospodarstvo. sedaj imamo priložnost, eh, da spremenimo situacijo in kot je povedala kolegica, moramo poznati situacijo na trgu. Vemo, da imamo zelo veliko težav na področju očnega olja, cene zelo padejo, imamo tudi manjšo proizvodno zaradi tudi podnebnih razmer pa tudi zaradi bolezni. Torej, veliko sprememb imamo na področju proizvodne in pa tudi na trgu. Imamo leta, ko so cene više, na to niže, ampak moramo zagotoviti neko poenotenost, torej sama vam bom posredovala v pisni obliki še nekaj pripomp v zvezi z olčnim oljem. Torej, eh, kar pa se tiče ukrepov, ki so bili sprejeti, torej v moji državi smo imeli celo vrsto teh eh, obveznih pogodb, letnih pogodb, ampak to, ne deluje, torej eh, proizvajalci se tega ne držijo in te um, organizirani eh, te organizirane poenotenosti eh, cen niso delovali enostavno. Gre za prevelika razhajanja pri tolmačenju zakonodaje na področju konkurenčnosti v državah se to tudi različno uporablja. Naj končam z naslednjimi besedami. Gospod komisar Hogan, vsi si prizadevamo za to, da bo kmetijski sektor bolj konkurenčen, bolj pravičen, bolj trajnosten in to je pomembno, da lahko zagotovimo. Hvala lepa. Če boste tako dolgi, ne bomo imeli časa in če želimo prisluhniti odgovorom komisarjev, potem bodite kratki. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kratek bom. Želel sem povedati, da se tudi meni zdi zelo dobro, da ste danes z nami oba komisarja, kajti sodelovanje z njima je pomembno. Proizvodna sama ni dovolj. Potrebujemo tudi ustrezne konkurenčne pogoje, kateri lahko vsi kmetje delujejo. Zdaj govorimo o smernicah in govorimo tudi o tem, kako naj bi izgledal uravnotežen pristop do vseh kmetovalcev. Seveda je veliko stvari nepoštenih. Nekateri kmetovalci v določenih državah članicah se soočajo z ukrepi, pri katerih prejemajo 100 evrov, v drugih 700 evrov. Gre pa za ist ukrep, isti ukrepi. Ne vem, kako je lahko to pošteno. Gospod Hogan bo morda to uredil in upam, da bo res, kajti res potrebujemo enake konkurenčne pogoje za vse. Omenim pa bi še eno težavo in sicer gre za gensko spremenjene organizme. V zvezi s tem bi izpostavil problem, ki ni logičen. GSO-je v nekaterih državah ne smemo predelovati. Ampak po drugi strani jih lahko uvažamo. Kako je to možno, gospod komisar? Ali se vam zdi, da je to normalno? To so, dva, to so dvojni različni ukrepi. GSO-ji niso dobri, naj jih ne bi predelovali, ampak po drugi strani jih lahko uvažamo. Mislim, da to ni pošteno ne do nas, do potrošnikov, ne do kmetovalcev. Govorili ste tudi o trgu mleka, gospod komisar. Ta trg je trenutno v zelo težavni situaciji in komisija mora pri tem odigrati svojo izjemno pomembno ulogo. Poglejte si, kaj se dogaja na trgu mleka. Tu imamo še situacijo z Rusijo. Predsedujoči takoj bo končal. Trgi nekaterih evropskih držav, naprimer v Romuniji, so prepra, preplavljeni s poceni mlečnimi proizvodi, ki se zelo poceni tržijo celo pod proizvodnimi stroški. Naprimer, pri, za en evro, če pa je proizvodna cena dva evra. Kako lahko govorimo o pravičnosti? Potrebujemo vašo pomoč. Hvala. Eh, hvala. Gospod Jan, najlepša hvala. Zelo dobro je, da ste z nami danes komisarka in komisar, kajti v dvoje je vedno lepše kot pa v eno. Mislim, da je treba razpravljati o številnih podrobnostih, naprimer o cenah proizvodov. Če je stvar predraga, potem to ni dobro za nikoga. Če je prepoceni, prav tako ne. In mislim, da se moramo osredotočiti na ključne težave. Nekdo je že dejal, da moramo tu upoštevati skupni trg ta naš enotni trg je treba končno dopolniti in ga začeti izvajati. Mislim, da gre tudi za težavo, ker neposredna plačila niso primerljiva. Ne v posameznih državah, ne med posameznimi državami članicami. Nekdo je to že omenjal. Tu gre res za veliko izkrivljanje trga in pa konkurence. Zato moramo res paziti in neposredna plačila oblikovati na kar se da pošten način. Potem vprašanje količine in pa cene, kako urejati trg. Po eni strani imamo tukaj zelo malo akterjev na trgu, na trgu, naprimer supermarkete, ki se med seboj tako ali tako dogovarjajo o ceno. Kako naj te katere razbijemo? Ne vem. Na drugi strani te enažbe pa so kmetovalci. Kako lahko zagotovimo tudi tu enaka konkurenčne pogoje? Kako lahko dopustimo, da se kmetje med sabo pogovarjajo, da se dogovarjajo? kar se mora na nek način, ampak da s tem ne kršijo eh, pravil. No, omenjali ste tudi biogoriva, ki ne bi bila izhod iz sile, eh, oziroma izhod v sili za nekatere kvetovalce. Kako lahko to urejamo na pošten način? No. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, torej poenostaviti je treba eh, pravila za to, da se lahko eh, kmetovalci upirajo eh, torej velikim distributerjem. To je sicer vse v redu ampak eh, v zadnjih mesecih je prišlo do kar precej tovrstnih eh, akcij, eh, kajti dejavnost teh velikih supermarketov znižuje cene. Veliko krat slišimo, da je treba dati večjo težo proizvajalcem, da jim je treba ponuditi bolj pravične cene. Ampak kako, gospod Hogan, kako, eh, kaj ti eh, majhna, majhne kmetije zginevajo, majhni proizvajalci zginevajo in eh, to vidimo tudi v mlečnem sektorju. In uh, Proizvajalci se eh, združujejo zato, da bi preživeli in to ni njihova izbira, to je posledica vašega sistema in mislim, da to ne gre v pravo smer, kajti to bo imelo posledice tako na področju zaposlovanja eh, v sektorju eh, kmetijstva, kot tudi na drugih področjih. Hvala. Hvala lepa. Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų šita tema. Najlepša hvala. To vprašanje smo obravnavali že kar nekajkrat. Podprl bi kolega Hauslinga, ki je dejal, da je končno čas, da začnemo ukrepati, da storimo karkoli, nekaj, ne samo govorimo. Danes sta z nami komisarka in komisar. In mislim, da to pomeni, da se težave zavedamo, da razumemo, da moramo nekaj storiti. Kmetovalci iz različnih sektorjev govorijo o svoji prihodnosti, o perspektivah. Govorijo o svojem preživetju. Naprimer, v baltskih državah so cene, ki jih kmetovalci prejemajo za svoje pridelke, dvakrat niže kot pa še pred nekaj leti. In kmetovalci govorijo o tem, da bodo opustili kmetovanje in se začeli ukvarjati z nečim drugim. Mladi prav tako ne želijo kmetovati, kajti vidijo, da gre za zelo težaven sektor. Pravila, ki veljajo na tem področju, so zelo čudna. So drugačna od tistih, ki veljajo naprimer v sektorju surovin. Vsak um, kmetovalec in pa vsak drug dejavnik v tem sektorju deluje pač po tistih pravilih, ki so mu najljubša. To pomeni, da se lahko stvari zelo izkrivljajo. Najti moramo neko rešitev, sprejeti neke ukrepe, kajti če ne bomo zašli v kaos, če pa ne po tej poti, gremo pa na po poti držav članic, ki bodo same ukrepale in zaščitile svoje trge. Hvala. Merci, Madame. monsieur le Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, gospa komisarka, hvala, da vas šlo prisotnost med nami. Torej, sama bi vam samo povedala nekaj besed o, o moji lastni izkušnji. Torej, sama proizvajam o, e, zelenjavo in jo prodajam in že 25 let imam iste težave z to um, distribucijsko verigo, torej sedaj se mi usiljuje embalažo, eh, ki jo ne morem izbrati, ne morem zagotoviti niti cene, niti uh, sanitarne kakovosti in ne morem se tudi izogniti težavam, ki jih eh, te lahko prinašajo od zunaj, torej naj si bo viruse uh, ali bakterije in tako dalje. Torej, sama bi želela uh, Eh, da nas, proizvajalce, komisija boljše eh, zaščiti pred temi eh, zlorabami. Danes moramo zelo resno delati na, bo, v boju proti nelojalni konkurenci in tudi na predvidevanju in pa upravljanju s krizami, pa tudi pri uravnotežanju uh, ponudbe in popraševanja. Torej sami kot proizvajalci, kot kmetijski proizvajalci ne moramo tu uh, trpeti pravil konkurenčnosti, ki so popolnoma neprilagojena uh, za eh, dejavnost, ki je tako zelo odvisna od podnebja. Nobene povezave ni med ceno, ki jo plača potrošnik in ceno, ki se plača proizvajalcu. O tem lahko pričam. Pan poslovočovski. Gospod Vojčovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči. E, ta razprava je res zelo zanimiva in e, veseli me, da sta prisotna oba komisarja. E, takšna srečanja bi morali imeti bolj pogosto. Zelo pogosto uh, vidimo, da ljudje sploh eh, ne vejo, da obstaja kakšna povezava med kmetijstvom in med eh, hrano. Eh, pričakujejo, da meso pride iz neke škatle in tako dalje. In se tudi ne zanimajo za kmetijstvo. Morda to samo po sebi ni težava, ampak težava nastane takrat, ko politiki o tem nimajo pojma. Torej, sam sem odgovoren za reformo Eh, sektorja eh, sladkorja, pa tudi za ozelenitev in tudi za eh, mlečni sektor. In v tem sektorju imamo zelo, zelo hude sankcije za kmetovalce, če ti presežejo kvote. To se mi zdi nespremljivo. Našo politiko moramo danes spremeniti. Ni dovolj, da kupujemo hrano enostavno drugot, ker je cenejša. Torej govorimo o konkurenčnosti. Uh, evropsko kmetijstvo ne more biti konkurenčno. Ne moremo eh, se eh, soočati z državami kot so Brazilija, eh, ZDA in druge države, tako, tako mm, z vidika podnebja kot tudi z vidika geografskih danosti. Torej ne moremo biti konkurenčni, imamo zelo velike razlike med državami članicami in te razlike so vedno večje. Torej danes uh, moramo res eh, razmišljati drugače. Treba je eh, zaščititi kmetijstvo, kajti to kmetijstvo mora preživeti in šele potem bomo lahko govorili o konkurenčnosti. Um, start... Gospod Flanagan, predno začnem, bi vprašal, ali vam na voljo 4 minute, ker sem pač irec ali to samo čas, ki ga dobi poslanka McGuinness ali lahko dobim odgovor na to vprašanje. Dali ste minuto na poslanca, ampak kolegica Mogine se je govorila štiri minute. Koliko časa torej imam? Mogujem poltore minute. Pani prosev, eh, Mogine. Hvala lepa. Torej minuto in pol imam. Gospa Megines je govorila dlje zato, ker pripravlja poročilo o, o e, tej uh, verigi, ampak sicer pa imate na voljo minuto in pol. Dobro, recimo, da ta odgovor sprejmem, ampak želim si enake obravnave. Tudi, če bi dobil več glasov kot gospod McGuinness, bi govoril isto časa. Dobro, dajmo to na stran. Na spletu berem pozitivne stvari zadnji teden. Se pravi, če danes imate nekaj za jesti, se zato zahvalite kmetu. To je pisalo. Ne zahvalite se tesku ali pa nestlejo kmetovalcu. Tesko in pa nestlej ne boste nahranili naših otrok. Kmetje jih bodo. In zato morajo preživeti. Ampak mi počnemo ravno obratno. Mi ustvarjamo situacijo, v kateri kmetovalci ne morejo preživeti. Kam pa potem sploh še lahko gremo? ena zadeva, ki jo moramo storiti in ki bi nam pomagala, je naslednje. Veliko govorimo o pošteni trgovini, o fair tradu in o podpiranju kmetovalcev po svetu. To je princip, po katerem delujejo številna gospodinstva. Gospodinje to delajo že stoletja. Mislim, da bi morali vsem dati na voljo enake možnosti, tako da lahko tudi naše gospodinje kupijo govedino, da vedo, ki je bila predelana in zakaj stane, kolikor stane. Mislim, da je treba izobraziti ljudi, ki ne prihajajo iz kmetovalskih družin. Naprimer, kot je moja družina, tudi mi nismo razumeli, zakaj dobivajo kmetje plačila. Naprimer, to je tako, kot bi mojemu očetu, ki je mizar, plačali za to, da postavi neka vrata nekje. Treba je vedeti, da ko kmetovalci zapustijo svojo zemljo, ne bo več denarja v tej regiji. Treba je ljudem povedati, zakaj kmetovalcem namenjamo plačila, um, tako da bodo vsi vedeli, zakaj gre. In seveda mora sledljivost biti najvišja vrednota. Hvala. You, um, ehm, ch Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala komisarjema. Mislim, da je res dobro, da ste z nami tako gospa Vestagar, kot tudi gospod Hogan. Gospa komisarka se je najverjetneje že precej naučila iz komentarjev, ki smo jih slišali na našem sestanku. Pripravili so nekaj nekaj pisnih pripomp glede uporabe gnojil, naprimer. Kajti ljudje ne razumejo, kako lahko po eni strani zmanjšujemo določene sestavine v gnojilih, umetnih gnojilih, po drugi strani pa se stroški za predelavo tega povečujejo. Prav tako sem precej pisem poslal tudi raznim direktoratom na komisiji v zvezi z učinkom in pa nadzorom nad eh, predelovalci govedine. Vem, kako je s tem v moji regiji. Vem, da ti kupci govedine od kmetov določajo ceno in da v bistvu deluje po principu kartela. Kmetovalce je treba plačati in to pošteno, ampak ta načela se ne izvajajo tako hitro, kot pa v primeru, ko gre za določene cene na drugih področjih, kjer imajo naprimer multinacionalke večjo moč. Morda bi lahko nacionalne agencije poskrbele za nekaj več premikanja na tem področju. Morda bi lahko z njihovim delovanjem denar hitreje prišlo, prišel do kmetov. Zanima me, ali boste dali svojim zaposlenim navodila naj delujejo bolj hitro in da naj zagotovijo, da bodo kmetje svoja plačila prejeli hitro in da bodo pošeli, eh, prejeli tudi poštena plačila. To so ljudje, ki predelujejo hrano in zato jim moramo pošteno plačati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 Uh, Najlepša hvala. Hvala vam, gospod predsednik, in hvala vsem, ki ste spregovorili. Najprej bi dejala, da se mi zdi zelo pomembno zavedati, zakaj smo tu. Zato, ker je ta odbor so zakonodajalec skupaj s svetom. Zaradi vas prihaja do sprememb in zato smo tudi pripravili smernice pri komisiji. Zato, ker hočeta svet in pa parlament ukrepati. To je pomembno sporočilo, ki ga moramo upoštevati. Stvari se torej lahko spremenijo. Zelo previdni pa smo glede uporabe navodil oziroma smernic. Strinjam se s tistim, ki je dejal, da kmetje nimajo cele armade pravnikov, ki jim bodo pomagali izvajati ta zelo zapletena pravila. To je tudi eden od razlogov, zakaj smo skušali biti kar se da plastični pri prikazu teh smernic, kar se da razumljivi, kajti morajo biti uresničljive, morajo delovati v praksi. Če ne bodo, bodo jih lahko samo postavimo na polico in bodo nabirali prah. Naš namen je, da kmetje uporabljajo smernice. Govorimo o treh specifičnih sektorjih, o določenih polščinah, o teletini in govedini in pa o olčnem olju. Te tri sektorje treba na novo organizirati in jim zopet povrniti nekaj tržne moči, ki so jo morda izgubili v preteklosti. Upam, da boste te smernice brali tudi um, ob upoštevanju tega dejstva. Zdaj bi na kratko odgovorila na nekaj vprašanj, ki so mi bila zastavljena. Slišala sem vprašanje o zadrugah. Zadruge so zajete. Združenja proizvajalcev so lahko pravno gledano organizirane na več načinov. Ampak tudi zadruge zajemamo v ta predlog in smernice bodo veljale tudi za njih. Seveda pa mi ne moremo organizirati načina, kako se kmetovalci združujejo, kako se organizirajo. Želimo pa si, da bi kmetovalci lahko imeli večji in bolj jasen glas, kajti želimo se slišati njihovih predlogov, njihovih idej. Upam, da nam bo uspelo tekom priprave smernic eh, nekako upoštevati trenutne dogodke v prehrambeni verigi. Slišali smo tudi vprašanja o gnojilih naprimer in pa o raznih kmetijskih praksah. Pri tem ne gre vedno za nepošteno delovanje, ampak morda za kakšno nihanje, za kakšno odstopanje, ki so povezana s specifičnim sektorjem. Lahko se zgodi, da boste, ker ste proizvajalec v specifičnem sektorju, deležni nekaterih pozitivnih ugodnosti zaradi specifik sektorja. In to želimo izpostaviti. Potem embalaža. Trenutno smo v končni fazi preverjanja zlorabe trga embalaže za hrano. Kot kaže, je prišlo do zlorab na nekaterih trgih v državah članicah. Mislim, da lahko tu izpostavimo nekaj konkretnih primerov. Morda se komu to zdi manj pomembno, ampak embalaža je za proizvod zelo pomembna. Kakovostna embalaža in pa način predstavitve prehrambenega proizvoda sta zelo pomembna, kajti potrošnik včasih vidi samo embalažo. Zato je dobro preučiti tudi te maloštevilne primere, ki se morda ne zdijo ne vem kako pomembni na globalni ravni, so pa lahko zelo pomembni za posameznega proizvajalca. To aktivno preučujemo. Potem nadaljevanje dela pri poročilu o e, trgu maloprodaje. Naprimer, ko gre za oznako zasebno oznako. Nekateri so nas spraševali, ali so te zasebne oznake ovira pri inovacijah. O tem bomo še spregovorili, ampak želim povedati, da naš direktorat, oziroma naši direktorati ne delajo tako očekovito samo zaradi visokih cen. Gre predvsem za to, da si želimo zagotoviti kakovostne in pa cenovno dostopne proizvode za naše potrošnike. In zato organizacijam, združenjem proizvajalcev in pa prodajalcev um, svetujemo, da najdejo nek skupni jezik, da se dogovorijo na vseh področjih, ki jih pokrivajo, da bi lahko s tem tudi manjšim prodajalcem omogočili uh, dostopnost trga. Ena zadeva, ki jo uh, trenutno obravnavamo in ki bomo obravnavali tudi skupaj s kolegico pristojen za notranji trg, so nepoštene eh, trgovinske prakse. Mislim, da bo lahko v okviru posvetovanja med nami lahko prišlo do kakšnih rešitev na tem področju. Najpomembnejše pa je, da, se, da stvari, s katerimi se okvarjamo, dejansko delujejo. Kajti če bomo uspeli kmetovalcem v sektorju oziroma v sektorjih polščin, olčnega eh, olja in pa govedine pomagati, če bomo lahko pripravili smernice, ki bodo vodile v spremembe, bo to dobro. Kajti smernice mora biti razumljive, mora biti eh, izvedljive. To ste prosili kot sorozakonodajalec že pred letom, ko ste prvič omenili prošnjo po smernicah. Smernice more biti jasne, neposredne in uporabne tudi za tiste, ki nimajo cele skupine pravnikov, ki bi jim pomagali. Seveda pa moramo celotno prehransko verigo spremljati, mora biti uravnoteženo. Upam, da bodo te smernice pomagale tudi nacionalnim organom, ki spremljajo delovanje na trgu. Te smernice morajo pomagati nacionalnim agencijam, ki zagotavljajo enake konkurenčne pogoje za vse. Danes smo slišali predvsej pripomb um, o tem, kako težko je danes kvetovalcem in zato se moramo vsi skupaj potruditi. Najlepša hvala vsem. Vse vaše komentarje bom vsekakor upoštevala. Hvala lepa. Gospod komisar ima besedo. To what? Najlepša hvala, gospod predsednik. Navezal bi se na to, kar je povedala gospa Vestagerjeva, ki je pokrila to veliko količino informacij, ki, je, ki jih je danes slišala. Jaz se s tem ukvarjam vsak dan in to je res zelo težavno področje. Smo pa slišali od člana odbora za kmetijstvo veliko konstruktivnih predlogov in mislim, da ste s tem nekako odrazili Eh, mnenja vaših voljivcev in kmetovalcev. Gospod Des, vi ste omenjali uh, vezana plačila v nekaterih državah oziroma odsotnost teh plačil v drugih državah. No, morda je situacija med Bavarsko, s kjer prihajate vi in pa regija gospoda Dantana res velika, ampak 90 odstotkov vseh plačil je nevezanih plačil, gospod Des. Dobro, v Franciji se morda na nekaterih bolj um, težavnih področjih, naprimer, oziroma območjih, naprimer, gor in gorskem svetu, res še izvajajo scheme vezanih plačil na način, ki vam ni všeč, ampak to je izjema, gospod Des. Vedno bo obstajal nek izjemen primer, ki bo izkrivljal konkurenco. Ampak to je treba povedati nacionalnim organom, ki so pristojni za preverjanje trga. Ti morajo izvajati pravila. Kljub temu, da so da je s proizvodno kakovostne hrane, da je z upoštevanjem um, dobrega počutja živali, da je z upoštevanjem varstva okolja povezanih veliko pravil, je v bistvu dobro, da pravila imamo. Evropa proizvaja visoko kakovostna živila in samo tako bomo lahko zagotovili uh, um, ustreznost teh programov tudi druge, ko jih izvajamo po svetu. Vem, da se kolega iz Fond National ne strinja z mano, ampak vsem regijam moramo dati enako možnost. Možnost, da lahko določene regije majhnim proizvajalcem ali pa proizvodom, ki so v državah, namenijo dodatno pomoč. Vsaka država ima možnost izkoristiti te uh, ukrepe, ki jih Eh, Evropska unija omogoča državi. In zato se popolnoma, oziroma zato popolnoma zavračam ta vaš komentar, da škodujemo kmetovalcem. Gospode Castro in nekaj drugih govorcev je omenjalo večji profesionalizem, ki mora zavladati v kmetijskih skupnostih, da bodo lahko kmetovalci vse začeli organizirati, da bodo bolj konkurenčni tekom pogajanj v trgovinske verigi in da morajo izkoristiti seveda tudi podporo, ki jim jih komisija namenja mi smo pripravili zakonodajo na tem področju, ampak morda se ta ne izvaja na ustrezen način. Zato v nekaterih državah obstaja tudi zgodovinski razlogi. Ampak vseeno skušamo biti, skušamo biti v naslednjih nekaj letih, kar se da, inovativni in ustvariti kolektivno podporo našim kmetovalcem, našim proizvodom in našim trgom. Samo tako bodo lahko konkurenčni Eh, globalno gledano, še posebej manjši kmetovalci. Strijem se tudi s tistimi, ki pripravljajo poročilo. Gospa McGuinness pripravlja eno en od pomembnejših poročil in upam, da bomo lahko skupaj našli ustrezno podlago podprto tudi z dokazi. To bo pomagalo komisarko Vjankovskemu in pa komisar, komisarki Vestager. Zelo dobro bi bilo, če bi se tudi sestali eh, s komisarko Bjankovsko, na temo nepoštenih trgovinskih praks. Tudi mi bi pozdravili takšno razpravo, kajti na tem področju obstajajo številne težave, ki jih je treba odpraviti. Vhodni stroški so zelo pomembni, kot je dejala komisarka Vestagarjeva. In ne vem, kako uh, upravičeno zagovarjamo vedno niže cene vhodnih surovin. Tu gre za nepoštene prakse, cene se znižujejo nepošteno. Od leta 2004 naprej govorimo o tem, da je treba zakonodajo Evropski uniji okrepiti, da moramo podpreti kmetovalce in prodajalce v tem sektorju. Ampak zato potrebujemo dokaze. Gospod Mekart je govoril o kartelnih dogovorih, naprimer v. Mm, mestno predelovalni industriji. Mi se zavedamo teh težav, ampak potrebujemo dokaze. Brez dokazov ne moremo ukrepati. To je delo, ki pritiče vsem nam. In to delo ni enostavno. Nekaj torej počnemo. Skušamo izvajati to, kar ste vi podprli. Gospod Housingler je dal, nekaj moramo storiti. Strinjam se. Skušamo izvajati to, kar je bilo sprejeto v nedavni reformi zelo težko, oziroma zelo preprosto je reči, storite nekaj, ampak ne vem, ali vi počnete to, kar govorite. Gre za kolektivni dogovor, skupni dogovor. Govorimo o skupni kmetijski politiki. Zdaj pa še komentar na pripombo gospoda Egnova. Zelo težko je včasih um, nekako loviti ravnoteže med na eni strani predelovalci, trgovci in na drugi strani potrošniki. In to je naše delo, delo mene in pa gospe komisarke, najti rešitve. Kaj bi se zgodilo, če bi Brazilija preplavila naš trg? Nimamo kakšnih načrtov za to. Merkosuru trenutno ne gre ne vem kako dobro, tako da obstajajo večje trgovske možnosti za nas. Ampak Brazilija je že prišla na naše trge v nekaterih sektorjih. Morda ne v tolikšni meri, kot si to želi ampak lahko se zgodi, da bo tega prišlo, da bo prišlo do prostotrgovinskega sporozuma z Brazilijo in potem bo prišlo do razvoja dogodkov, kot ste ga opisali. Gospoda, gospodu Flanaganu bi povedal, da na nepravilen način eh, tolmači en stavek, ki sem ga enkrat sam izrekel skupna kmetijska politika naj ne bi dobro odražala te soodvisnosti med uh, ruralnimi in pa urbanimi uh, območji in pa prebivalci. Tukaj govorimo o trajnosti, tukaj moramo govoriti o zdravem načinu življenja, tukaj moramo govoriti o naši moralni odgovornosti, da nahranimo svet. Tukaj moramo uh, govoriti o tem, uh, da je hrana nepovednejša in da so kmetovalci nepovednejši. Na prvem mestu so potrošniki. Predelovalci stvari pridelujejo za potrošnike. Mi, kot celotna konkurenčna kmetijska unija, pa imamo tudi obvezo, da eh, se odzovemo na potrebe lačnih prebivalcev, da nahranimo vse ljudi. Vsi si to zaslužimo. Gospod predsednik, ob koncu bi se še zahvalil eh, poslankam in poslancem. Nisem odgovoril sicer na posamezna vprašanja, sem jih nekako pašalno povzel. Pa mislim, da bo gospa Vesta Gerjeva v končnem dokumentu vsekakor pripravila odgovor na vse te podrobnosti. Hvala. Še poprosim, panje komisar, ko panje komisar sprašiva. Hvala lepa. Bomo prosili še gospod komisarko za sklepne pripombe. Uh, Hvala lepa. Torej, uh, zakaj so se kmetovalci takrat eh, združevali, zato ker eh, so želeli več investirati, ker so želeli ponuditi boljšo kakovost, biti bolj profesionalni in zagotoviti boljše cene. In eh, takrat so torej delovali skladno s tem razmišljanjem in zdaj bodo to prav tako storili. In zato mislim, da je treba te smernice uporabiti prav za to, zato da se zagotovi proizvajalcem možnost, da se združijo, da se na ta način omočijo, da so bolj učinkoviti, ampak ne pa zato, da bi uh, stopili v igro monopolov, duopolov in tako dalje. In upam, da eh, nam boste dali tudi povratno informacijo o tem, ali to deluje ali ne. Torej, tu imamo uh, skupno odgovornost kot so zakonodajalci. Torej, hvala lepa za eh, to srečanje in eh, tudi upam, da se boste držali vaše obljube, da bomo zagotovili, da bodo te smernice uporabne. Hvala lepa. Torej, izkoristimo torej to obliko, ki jo je predlagala gospa komisarka, se pravi, da se uh, vaše pripombe posreduje v pisni obliki. To nam bo vsem pomagalo in na ta način bomo lahko vsi izrazili naša mnenja bolj podrobno, bolj natančno, kajti tu nismo imeli dovolj časa. In drugi, zelo sem vesel, da vidim, da se tudi drugi komisarji ukvarjajo s kmetijstvom, torej ne samo naš komisar, temveč tudi drugi. In to je zelo dobro. Dobro je, da je gospa komisarka tudi danes eh, tu prisotna in odgovorna je za tako pomembno področje, kot je konkurenčnost. kot je gospod komisar predlagal, bomo tudi gospod komisarko Bjankovsko povabili kasneje. Potrebujemo eh, možnost, da si pogledamo zadevo iz vseh vidikov. Tudi gospod Dekastro je govoril o tem, da so kmetovalci zelo šipki. Veliko primerov smo slišali o razlikah med uh, cenami, ki jih kmetovalec dobi in pa potrošnimi cenami, torej te razlike so zelo velike. Torej še enkrat se zahvaljujem gospe komisarki, gospodu komisarju. Torej z gospodom komisarjem se vidimo skoraj vsak dan, gospa komisarka. Upam, da se bomo mi videli čez kakšno leto ali dve in uh, naredili. Uh, neko končno bilanco vsega tega. Sedaj pa predlagam triminutni odmor za organizacijske vidike. Torej in še enkrat hvala obema komisarjema. beszél. Proszę, bardzo proszę. Gospodin, gospodje, prosim, če lahko začnemo s drugo točko dnevnega reda, glasovanje o poročilu gospoda Nikelsona sicer eh, obeti za sektor mleka in mlečnih izdelkov, pregled izvajanja svežna ukrepov o mleku in mlečnih izdelkih. Gospe in gospodje, morda bo gospod poročevalec najprej povedal nekaj besed o poročilu. Gospod Nikolson, če želite, imate dve minuti, če želite. Uh, indeed, you know my... Hvala lepa, predsedujoči. Veste, da sem vedno zelo kratek, sploh ne bom govoril dve minuti, torej rad, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci, vsem članom uh, odbora, sekretarjatu za vse uh, konstruktivne uh, pripombe. Hvala za 182 uh, um, amadmajev. Torej, želeli smo vključiti kar se da veliko vaših eh, predlogov, vse žal ni bilo možno. Hvala tudi moji skupini in eh, moji ekipi za pomoč pri pripravi tega dokumenta. Torej, vsi vemo, da tako pozno zvečer nihče ne želi dolgih govorov, ampak eh, Želel bi povedati samo nekaj besed. Torej, ko sem leta 1989 eh, postal eh, član tega odbora, je bil svet zelo drugačen. Torej, sedaj je trg popolnoma drugačen, igra je popolnoma drugačna in s tem se moramo soočiti. Moramo postati globalni voditelji eh, in ne glavni med tistimi, ki sledijo in prepričan sem, da to lahko dosežemo. Torej, še enkrat bi se rad vsem zahvalil in mi, mislim, da imamo priložnost, da nekaj spremenimo in upam, da bomo to priložnost izkoristiti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Da, pinkna, zapobič, pinkna. Hvala lepa. Dejansko je to zelo lepa želja. Torej, Prosim vas, eh, gospe in gospodje, če bom videl, da je večina očitna, ne bom več spraševal, kdo je proti in kdo se vzdrži. Torej, eh, gledal bom, kdo dvigne roko. Ne želim posegati v izraz vaše volje, verjemite mi. Želeli bi biti samo učinkoviti. Imamo zelo veliko kompromisnih predlogov, veliko predlogov sprememb. Vsi smo sodelovali pri tej, teh razpravah o kompromisih, nismo se vedno strinjali, ampak to je pač demokracija. Torej, najprej bomo elektronsko glasovali o kompromisnih predlogih, sicer pa bomo glasovali z dvigom roke. Kdo je za amandma 1? Kdo je proti? Bomo elektronsko glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe komisije nadzor proračuna kdo je za, kdo je proti, zavrneno. Predlog spremembe komisije ena, kdo je za, kdo je proti, sprejeto. Predlog spremembe C, kdo je za, kdo je proti, zavrneno. Predlog spremembe 2, kdo je za, proti, zavrneno. Predlog spremembe 3 za, proti, sprejeto. Številka 4 za. Hvala, sprejeto. 5. Bomo elektronsko preverili. Torej, amandma 4. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 5. Za. Proti. Zavrnjeno. Amandma 6. Za. Sprejeto. 7. Za. Sprejeto. 8. Za. Proti. Zavrnjeno. 9 za, proti, zavrneno. 10 in 11, kdo je za, sprejeto, 12 za, sprejeto. Amandma 13 za, proti, zavrneno. Kompromisni predlog A1. Kdo je za? Bomo glasovali elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 82 za, proti zavrnjeno. Amandma 83 za, sprejeto kompromisni predlog eh, dva. Bomo elektronsko glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 94. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Na to amandma 95 za. Dobro, sprejeto. Amandma 4 za, proti. Zavrnjeno. Kompromis 3. Bomo glasovali elektronsko. Konec elektronskega glasovanja. Sprejeto. Amandma 108. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Amandma 109. Za? Sprejeto. Amandma 112. Za? Proti? Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 4 bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Hvala lepa, sprejeto. Amandma 122. Kdo je za? Sprejeto, hvala. Na to 162 za. Dobro, bomo preverili 122 elektronsko. 122. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Manj ima 162. Je brezpredmeten. predmeten. kompromisni predlog 5 bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 136. Kdo je za? Hvala, sprejeto. Kompromis 6. Začenjamo z glasovanjem predsednik se popravlja. Kompromis 5a. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 6. Kompromisni predlog 6. Začenjamo z glasovanjem. Torej kompromis 6. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 427. Kdo je za? Sprejeto. Amandma 146. Kdo je za? Proti. Zavrneno. Amandma 148. Za. Sprejeto. 149 za, proti, zavrnjeno, 152, kdo je za, sprejeto. Kompromisni predlog 6a, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amandma 304. Kdo je za? Sprejeto. Amandma 401. Kdo je za? Proti. Zavrneno. Amandma 402. Kdo je za? Sprejeto. Hvala. Amandma 443. Kdo je za? Sprejeto. 153, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis 7, se začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandman eh, 164. Amandma 164. Kdo je za? Proti. Zavrneno. Amandma 165. Za. Proti. Zavrneno. 166. Za. Proti. Zavrneno. 167 za, proti, zavrneno. 169. Kdo je za, kdo je proti? Zavrneno. 170 za, sprejeto. 172 za, sprejeto. 173 za, proti, zavrneno kompromisni predlog 9. Eh, Začenjamo s elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Kompromis 9a. Začenjamo z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. Amandma 187 za, proti zavrnjeno. 190 za, sprejeto. 191 za, proti zavrnjeno. Amandma 195 za, proti zavrnjeno. 197 za, sprejeto, 200 za, proti, zavrneno, kompromis 10, začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 206 za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 206. Torej, to je amandma gospoda Terabele. Konec glasovanja. Zavrneno. 25 glasov proti. 207 za sprejeto 202 za hvala sprejeto 210 za sprejeto 211 za proti zavrnjeno amandma odbora za proračunski nadzor šest, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma sedem, kdo je za, sprejeto. Amandma osem, za, proti, zavrnjeno. Devet, za, sprejeto. Amandma deset, za, proti zavrnjeno, 212 za, sprejeto, kompromisni predlog A11, bomo elektronsko glasovali, začenjamo z glasovanjem, konec glasovanja, sprejeto, amandma 220 za, proti, zavrnjeno. Predlog sprejem je 221, 22, 23. Kdo je za? Hvala. Proti? Zavrneno. Amandva 224. Kdo je za? Proti? Zavrneno. Amandma 225 za. Sprejeto. Amandma 226. Ne, se popravlja predsedojoči 246. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 227 za, proti, sprejeto. Kompromisni predlog A12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 244. Kdo je za? Proti. Zavrnjeno. 247 za, proti, zavrnjeno. Promisni predlog 13, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 260, kdo je za? Prosi, zavrneno. 261 za, sprejeto. Dvesto petinšestdeset za, proti, zavrnjeno. 266 za. Hvala, sprejeto. 267 za, proti, zavrnjeno. 268 za, proti, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. 268. Konc glasovanja. Sprejeto. 270, kdo je za? Sprejeto. 262, za? Sprejeto. 272, za? Sprejeto. 275 za, 275. Kdo je za? Proti? Zavrneno. 276 za, proti, zavrneno. Kompromisni predlog A15. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromis A16. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala. Amandma 298. Kdo je za? Proti? bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Torej, amanma 298. Sprejeto. Kompromisni predlog A17. Če govorim prehitro, Torej, kompromisni predlog A17. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala. Sprejeto. Amandma 305. Kdo je za? Hvala. Sprejeto. 308. Za. Sprejeto. 309 za, proti, zavrnjeno. 311 za, proti, zavrnjeno. 312 za, sprejeto. 313 za, proti, zavrnjeno. 314 za, proti, zavrnjeno. 315, za, proti, zavrnjeno. 316, za, proti, zavrnjeno. 317, za, proti, zavrnjeno. 318, za, proti, zavrnjeno. Odpiram glasovanje. Kompromis 18. A 18, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Adma 331, kdo je za, proti, zavrnjeno. Uh, eh, 332, kdo je za, proti, zavrnjeno. 333 za, proti, zavrnjeno. 334 za, proti, zavrnjeno. 335 za proti zavrnjeno. Sedaj pa kompromis A19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa madma 344. Kdo je za, proti? Sprejeto. Kompromis A20. Eh, glasujemo. Oziroma ne. 340 eh, prej še preverjamo, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. petimi glasovi. A20, kompromis. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa na 2372. Za. Proti. Zavrnjeno. Uh, sedaj pa naslednji. 373 eh, za proti vzdržani. 374 eh, za proti zavrno. 375 za proti Se mi zdi, da je zavrne, ampak bomo morali preveriti. Torej, 375 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. S tremi glasovi za več. Sedaj pa 376 za proti zavrnen. 377 za proti zavrnen. Kompromis A21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis A22. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Sedaj pa ima um, 389. Hvala. Sprejeto. Uh, 390 za proti zavrno amadma 271 za proti sprejeto 382 za proti sprejeto 403 za oziroma o tem sedaj ne bomo glasovali, gremo na eh, kompromis A23, torej kompromis A23 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 396 za proti sprejeto. Hvala. 393 drugi del. Za proti sprejeto. Sprav naslednji je bil potem brezpredmeten um, 405. Sprejeto, za, potem 406 za proti zavrno. 407 za proti zavrno. 408 za proti zavrnen. 409 za proti zavrnen. Kompromis A24. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Sedaj pa med 425 za proti, hvala, sprejeto, 426 za proti zavrno. 428 za, proti, zavrno. 429 za, proti, zavrno. Kompromis A25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Madma 439, tretji del. Za proti sprejeto. 441 za proti zavrno. 442 za proti sprejeto. 444 za proti sprejeto. Kompromis A26. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadma 447 za proti. Se mi zdi, da je zavarjen, ampak eh, bomo morali preveriti. Torej 447 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amadma 458 za, proti sprejeto, kompromis A27. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala, sprejeto. Amadma 473 za, proti sprejeto zavrnjeno. Amadma 476 za. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 471 za proti zavrano. 478 za proti zavrano. 468 za proti zavrano. 469 za proti bomo preverili 469 preverjamo Glasujemo. 486 preverjamo. Konec glasovanja. V redu, prever, uh, smo preverili, je sprejeto. Sedaj pa med 482. 482. Za proti v redu, sprejeto. Sedaj pa med maš 13. Za vodne izjave. Proti zavrano. Med maš 15. Za proti sprejeto. Kompromis R1. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Med maš 20. Za sprejeto proti zavrano. Amandma 22 za, proti sprejeto. 23 za, proti zavrnen. 24 za, proti zavrnen. Kompromis R2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa med 37 za, proti zavrnjeno. Kompromis oziroma eh, med 39 za, proti zavrnjeno, 40 za, proti zavrnjeno. Sedaj pa res kompromis R3. Glasujemo. Konec glasovanja.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 sprejeto 48 za oziroma je brez predmeta. za proti hvala sprejeto 49 za proti sprejeto komoris R4 glasujemo konec glasovanja sprejeto. Amandma 51 trabela za proti sprejeto. Kompromis R5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 53 za proti. Hvala. Sprejeto. sedaj pa med 59 oziroma 58 sprejeto, 60 za proti zavrneno, 61 za proti zavrneno, 62 za proti zavrneno, 75 za proti zavrneno, 63 za, proti, v redu, sprejeto. 63 je bil sprejet. Sedaj pa gremo naprej. Prosim, želite besedo. Ja, torej pri 70. 70, o tem moramo glasovati posebej, ker ti ni del kompromisa.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 In sedaj madma 70. Kdo je za? Proti? Bomo preverili 70. Glasujemo. Torej še enkrat 70 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Madma 71. Za proti sprejeto. 72 za proti sprejeto. 73 za. 73 za proti je brezpredmeten, sedaj pa 76 za proti je brez predmeta, 77 za, proti, torej 77, uh, eh, še enkrat, 77 glasujemo 77 Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnen. Um, sedaj pa 78 za. Ta pa brez predmeta. Sedaj pa osnutek resolucije, elektronsko glasujemo o celotnem dokumentu, glasujemo. Torej, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto, kot vidite. In eh, hvala lepa vsem um, za to zelo učinkovito glasovanje. In seveda čestitke poročevalcu. In gospod Nikolson, morda lahko poveste nekaj besed, če želite. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko še enkrat. Rad bi se zahvalil vsem kolegom za to in mislim, da smo bili predvsej učinkoviti in smotrni. No, bi pa rače nekaj povdaril. Mislim, da vemo, kakšne težave imamo v mlečnem sektorju po celotni Evropi trenutno. Zato res zahtevam, da Uh, Nimamo samo neke enostavne razprave, ne samo, da se sam s sabo pogovarjam. Mislim, da imamo, um, moramo imeti plenarno razpravo, tako da povemo svoje mnenje ne samo o tem poročilu, ampak o vseh učinkih uh, za mlečni sektor. Moramo povedati, s čim se trenutno sooča mlečni sektor, ter pa mlečna industrija, kateri so na kolenih po celotni Evropi. Zato res prosim, gospod predsednik, um, vsi člani odbora, uh, Eh, lobirajte v svojih skupinah, da bomo vendarle dosegli glasovanje o tem poročilu na plenarnem zasedanju. In hvala pa vsem za vzdržljivost, ustrajnost. Mislim, da smo bili celo bolj učinkoviti, kot pa smo si mislili na začetku. Ampak kakorkoli že, res hvala pa vsem za udeležbo in hvala pa gospod predsednik. Ja, še enkrat, gospod Pročevalec, čestitke. Gospe in gospodje, bomo zahtevali razpravo. Ja in kot je povedal gospod Nicholson, vsi moramo biti aktivni v svojih skupinah kot člani odbora, kajti mislim, da moramo pripričati vse poslance v parlamentu, kako pomemben je ta uh, izziv za mlečni sektor. Mi to vemo, zelo dobro vemo, ampak morda kdo drug pa ne in moramo tudi njim povedati. Hvala lepa še enkrat vsem za to glasovanje. Se pravčujem, ker smo tukaj tako pozno zvečer, ampak to je bila res edina možnost za danes. In še enkrat uh, čestitke pročevalcu, vsem hvala lepa in uh, hvala tolmačen lep večer.